Naslednja točka. Poročilo Traskovski in Gautieri o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014. Prvi ima besedo gospod Traskovski, poročevalec. Izvolite, beseda je vaša. Gospod in gospode, fant, to pa ni bi bilo pre, preprosto. Predvsem Nekateri izmed vas, ki ste iz manjših in srednje velikih držav in vas s predlogi, ki smo jih dali na mizo, osebno prizadanejo, je bilo težko. To je ena od redkih uh, priložnosti, kjer ima Evropski parlament pravico do pobude in eh, ne moremo se tu izogniti tej odgovornosti. Z Robertom sva se odločila, da se tu lotiva pragmatičnega pristopa. Kakšni so bili drugi pristopi, da zaprosimo za več sedežev? To bi bil najhujši možen signal v teh kriznih časih in resno, ali se lahko vidimo v tej vlogi, da bi prosili za več. Uh, oziroma zahtevali več sedežev, mislim, da to ne bi bilo dobro. Drugo je, da bi zaprosili za radikalno spremembo sistema in res je, da so razlike med največjimi in najmanjšimi državami glede na to, koliko število državljanov vsak poslanec predstavlja, velika in bi potrebovali zelo radikalno rešitev in nekatere države članice bi izgubile sedeže, druge pa bi jih eh, pridobili več kot enega. Torej, uh, smo iskali rešitev, ki bi jo sprejel tako parlament kot tudi svet. Odločili smo se, da nobena država ne bi smela izgubiti niti enega, eh, več kot enega sedeža in nobena ne bi smela pridobiti nobenega sedeža. Takšno temeljito spremembo lahko dosežemo le, če pregledamo tudi druge zadeve, kajti naša resolucija temeli na ravnotežju med tem, kar se dogaja v svetu in v eh, parlamentu. Uh, radikalno spremembo imamo lahko v pove, le v povezavi z drugimi reformami institucij, vključno z glasovi v svetu, kar pa trenutno ni predmet razprave, vendar pa bomo, in to obljubljam, se vrnili k temu vprašanju v prihodnosti, ko bomo morda lahko imeli sistem, ki bo malce daljnosežnejši. Naš sistem v tem parlamentu, ko govorimo o sedežih, je sistem degresivne proporcionalnosti. Vedno pa imamo tu vprašanje, koliko naj bo degresiven in koliko proporcionalen. Ogledali smo si zgodovinski razvoj, kjer so bile največje države tiste, ki so progresivno izgubljale sedeže. Uh, sistem je torej deloval v njihovo slabost in zato smo se odločili, da bomo to odstranili. E, tu smo se oprla na poročilo Lamasur in ne zato, ker bi bil najboljši, ampak zato, ker ga je ta parlament izglasoval v predhodnem mandatu, zato smo ga vzeli kot referenco. In zato smo tu vzeli neko uh, razmerje med reprezentativnostjo in med demografijo. Zato smo predlagali ta predlog, ki ga vidite pred seboj. V našem sistemu male in srednje države so še vedno predstavljene po proporcionalnem sistemu, upoštevajoč to. Skratka, če bi tu preveč spreminjali, to ne bi bilo smiselno. Uh, Razumem, zakaj ste predložili predloge sprememb, kot poročevalc jih ne moreva podpreti, vsaj ne tistih, ki postavljajo pod vprašaj načela našega razmišljanja, našega poročila. In to pa spoštuje tudi to, kar smo zglasovali v odboru za ostane zadeve. Potrebujemo močno večino v tem poročilu, ki bo podprlo naše poročilo. In vem, da za nekatere ne bo enostavno, ampak zato vas prosim, da podprete naš kompromis. Ne zato, ker je to najboljši kompromis v idealnem svetu, ampak mislim, da enostavno ni druge rešitve, ki bi bila vidna na kratkoročnem obzorju. Hvala za vašo podporo in upam, da se bomo lahko tega vprašanja res lotili. Hvala. Hvala, gospod Gautieri. Hvala, predsedujoči. Kolega Traskovski je že pravilno navedel in pojasnil, kakšnemu cilju sva sledila. To je zelo težka naloga, ki nam jo nalaga pogodba. Pred nami je pristop Hrvaške, potem imamo tukaj to pravilo o 751 um, poslancih do konca mandata in to želimo, tega se želimo lotiti zelo resno in odgovorno. Imamo tu rešitev, kjer izhajamo iz degresivne proporcionalnosti, tu izhajamo iz pogodbe, hkrati pa sva postopala realistično in pragmatično. Predlog, kot veste, naj bi se izvedel v dveh korakih. Tu imamo tri načela, ki so, ki so bili izglasovani v poročilu Lamasur Severin, kjer gre za število sedežev, da naj bi večja država, ki ima več državljanov, eh, imela tudi, za, naj bi eden poslanec zastopal več državljanov, potem imamo spodnjo in zgornjo mejo in vse to je treba skoristiti in ne več kot 96 poslancev in ne več kot šest, ne manj kot šest. Potem pa je tu še razporeditev posameznih sedežev. In pri drugi stopni, tu gre za politično izravnavo, kjer gre za dvojno načelo, nihče ne pridobi, nihče ne izgubi več kot en sedež. To je treba politično podpreti, to je uravnoteženo in to se kaže tudi v velikem konsenzu, ki smo ga dosegli s tem predlogom v odboru za ostane zadeve. Zato si želimo, da bi ta konsens se pokazal tudi jutri pri glasovanju na plenarnem zasedanju. To sedaj ne pomeni, da je to popoln predlog, ampak mislim, da lahko to predelimo kot predlog ki je najmanj nezadosten za odgovor na ta vprašanja. Naprimer tudi poslanec, ki se mu ga bo odrekla Švedska, bi jo pridobila Avstrija. To je sicer kočljivo za te dve države, ampak 2014 bo vsekakor tako, da bo lahko izvoljen en poslanec več kot 2009. Ta logika v dveh fazah bi vodila do tega, da bi Švedska morala tukaj priznati žrtev in Vendar pa bi bilo to pozitivno, sem za prvoten predlog, vendar pa bi rad povedal, da ne glede na to, kako bo parlament tukaj eh, odločil, gre za koherentnost, gre za konkretno dejavnost. Dobro bi bilo, če bi svet sprejel predlog parlamenta, ne da bi vključeval spremembe, kajti te bi nujno vodile do tega, da bi vključili tudi mehanizem vetom, veta. In mislim, da tu ne smemo podati konsenza za druge rešitve kot tiste, ki bodo sprejete v našem parlamentu. Potem bi podaril tudi, kako pomemben je tudi nek drug element, ki je v tem poročilu, v tej resoluciji. Namreč parlament bo predložil mehanizem za razpored sedežev v reviziji pogodbe, s tem bi se moralo potem ukvarjati tudi svet in gre tudi za vprašanje, vključevanja čezmejnega seznama. To sta dva, dve odločilni točki, temu se ne smemo izogniti, tega se moramo lotiti v tako imenovani konstitutivnem mandatu. Upam, da bo to, kar je navedeno v tem uh, poročilu, tudi lahko pozitivno prispevali k temi, zato prosim, da podprete to resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kazini. Hvala, rad bi se zahvalil poročevalcema, ki sta res opravila zelo težko in dolgotrajno delo. Nekaj splošnih razmislekov. Smo na poti v neki fazi in na tej poti Evropa sledi trem ciljem. Prvič spoštovanje demokratičnega načela, potem stvaritev tesnejše unije in tudi širitev na nove države. Ampak sinteza ni tako preprosta. Predvsem bi demokratično načelo zahtevalo, da je teža odločanja vsakega državljana enaka, torej da vsak poslanec zastopa isto število voljivcev, to pa bi vodilo do tega, da bi male države izginile in bi vodilo do tega, da bi večje države imele premočno vlogo. Zato Lizbonska pogodba govori o degresivni progresivnosti in AFKO je to stolmačil tako, da prebivalstvo neke države mora biti postavljena v neko, nek vrstni red in da nobeno, no, Nihče ne imeti več poslancev kot neka država, ki ima manj prebivalcev. Sedaj gre za to, da je treba določiti žrtve, ki bodo čim manjše za posamežne države. V odboru AFKO smo dolgo iskali matematično formulo, ki se bo lahko tudi v prihodnosti uporabila, ko bodo pred nami nove, nove pristopi. In tu nismo našli neke avtomatične formule. Gre za to, da je treba najti prispevek na poti k izgradnji Evrope, hkrati pa si je treba še nadalje razmišljati, kako naj se skupaj izgleda v prihodnosti, zato je treba razmisliti tudi o spremembi pogodbe. Naredili smo korak naprej in upam, da ne bomo prišli v pad položaj. Tudi kasneje bi morali biti v, v, zmožni za reformo pogodbe še enkrat eh, obširne preučiti temo. Zato mislim, da so vsi predlogi sprememb eh, nesprejemljivi, vendar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 besed, biti besedilo sprejeto tako, kot ga je sprejel tudi odbor. Hvala. Gospod Lajnen, hvala v imenu skupine SND se poročevalcem zahvaljujem za predlog. Eno leto pred volitvami je bilo, bila to edina možnost, da se bo jutri dosegla ši, široka pripora, podpora. Sestava parlamenta potrebuje reformo, to se vse splošno priznava. Temeljna struktura izhaja iz časa, ko je imel čas posvetovalno vlogo. In tu je, so bile eh, štiri kategorije, velike države, manj velike, manj majhne in majhne države. Danes, ko pa imamo zakonodajalsko vlogo, pa to ne zadostuje za, legitima, za legitimacijo in za reprezentativnost. Potrebujemo novo formulo za zastopstvo državljanov in državljank v tej hiši. Ampak predlog ima pragmatičen pristop, nihče ničesar ne pridobi, nihče ne izgubi več kot enega poslanca. Mislim, da je bilo to pametno, zato da se naredi prostor za nove kolegice in kolege iz Hrvaške. Na splošno obstaja zadovoljstvo, da vprašanja, ali naj Švedska ali Avstrija odda en sedež, to se bo razjasnilo jutri obljubljamo, da po evropskih volitvah bomo takoj eh, se začeli ukvarjati s to temo. Potrebujemo trajnostno formulo in potrebujemo tudi neko skupno ravnoteženost med obema stebroma zakonodaje in mislim, da potrebujemo tudi evropske, li, evropske liste. Trenutno je to zasilna rešitev, ni trajna, ampak čestitke poročevalcema za to pragmatično rešitev. Hvala. Hvala, gospod Duff. Uh, gospod predsedujoči, v preteklosti so, se je trgovalo z sedeži v parlamentu med državami na nesprejemljiv način. Podnavadi v zaključnem trenutku. Uh, Uh, na medvladnih konferencah. Sedaj pa parlament to trdo delo opravlja sam. Poročevalca sta skušala biti pragmatična, ampak pragmatičnost ne more biti popolnost. In odbor je pripravil pomembno prilagoditev svojega predloga v dobro švedske. ki zmanjša število kršitev načela proporcionalne degresivnosti. Uh, uh, Dolgoročno je, so izkušnje podprle argument, da moramo najti neko matematično formulo, ki jo lahko uporabimo na trajnosten način in In pred dvema letoma si je AFKO tu za zgled vzel kompromisijske imbriča. poročilo je sedaj to vprašanje dal na dnevni red konventa, ki se bo začel v naslednjih letih in se ukvarjal z tem pomembnim vprašanjem seznamov. Razprava o številu poslancev v parlamentu mora potekati skupaj z pregledom ponderiranja glasov v svetu. Ker potrebujemo bolj demokratično Evropo. Hvala. Hvala lepa. Vaše pripombe so vzbudile vprašanja desno in levo prvi gospod Leichtfried, potem gospa Ford. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Daf, nekaj moram reči. Ne verjamem vam to, kar ste rekli. Govoriti o načelih, s katerimi utemeljujete, da bi morala Avstrija izgubiti sedež. Ali veste, kaj res verjamem? Mislim, da tukaj razmišljate strankarsko politično. Ni sluča, na ključe, da ima Švedska štiri člane v liberalne v politični stranki, Avstrija pa nobenega. In mislim, da uh, ste tako motivirani in mislim, da je to napaka. Lahko mi razložite, da je drugače, ampak moram vam odkrito povedati, da vam ne verjamem in da ne boste našli ustrezne uh, razlage, kajti oba poročevalca sta. Um, predložila boljši predlog kot to, kar je skušala predložiti vaša skupina. Odločno uh, zavračam. Prostite, najprej gospo, gospa Ford, najprej pa bi rad uh, popravil gospoda Leichtfrida. Torej, imamo gospo, ki se je pred kratkim pridružila skupini Alde. Sedaj pa najprej gospod Ford. Gospod Daf, sem matematik in rada imam matematične odgovore. Ali lahko razložite, zakaj pod vašim predlogom Združeno kraljestvo prejme manj uh, poslancev na število voljivcev kot Nemčija. Prvič, odločno zavračam in zamerim obtožbe, ki, da sem pristranski kar skušamo doseči, je to, da bi bili pri našem pristopu čim bolj skladni z sostavo in čim bolj pragmatični. To ne moramo biti matematični. Upam, da bomo to lahko dosegli v prihodnosti. Ampak če lahko razložim razlikovanje, kar se tiče števila prebivalcev med Švedsko in Avstrijo, in Mačarsko je 475 tisoč ljudi. Ne zdi se nam, da ta mala razlika v številu prebivalstvov zagovarja razliko dveh poslancev. Razlika med Avstrijo in Švedsko pa je milijon ljudi in to bolj kredibilno in bolj pošteno tu preprečuje to um, vrzel. Samo prosim, da si ogledate številke, kar pa se tiče britanske situacije, kot veste, trenutno, pragmatično, ne predlagamo povečanje ali pomanjšanje poslancev, ampak če se bomo dogovorili o matematični formuli, boste videli, da Francija, Britanija in Španija prejmeta več poslancev v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala. Nadaljujmo. Gerald Hafner, beseda je vaša. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, prav ta razprava namreč očitek članu našega odbora, da, iz osebnih, da deluje iz osebnih nacionalističnih motivov, torej mimo grede gre za odločitev, ki jo je odbor soglasno sprejel. Vse to kaže, kako nujno je, da spremenimo postopke pri tem vprašanju, da nehamo s tem, da po vsakem pristopu nove države ali spremembi številu, števila prebivalstva nekako na pamet spreminjamo število poslancev. Potrebujemo jasno, precizno, trajnostno in demokratično en, no, um, značno rešitev po katerih se lahko število poslancev izračuna na podlagi števila prebivalstva brez dvomov. Zato smo se borili v odboru, predložili smo strezen predlog, ki je bil vključen kot kompromisni predlog in cel odbor ga je soglasno sprejel. In če se to upošteva, potem bo to zadnjič, ko bomo, ko bomo skušali to nalogo izpolniti tako, da bomo število poslancev premikali sem in kamen državi. In mimo grede na tem mestu se zahvaljujem Rafalu in Robertu, ki sta opravila odlično delo, po mojem mnenju, ampak ne more iti za to, da se v parlamentu ali svetu kregamo o tem, kje država bo dobila koliko sedežev. V demokraciji so pravila najpomembnejša in najpomembnejše pravilo v reprezentativni demokraciji mora biti preračunavanje število glasov, eh, število eh, voljivcev v sedeže, kajti ne more biti dvoma, da državljani niso primerno zastopani in da tu nismo legitimirani. In to smo se zadnjič zedinili na tak način, naslednjič pa pa bomo postopali po eh, formuli, ki bo jasna in ki jo bomo skupaj eh, rešili v konventu. Degresivno, proporcionalno in pošteno. Hvala lepa za vse, vsem. Hvala. Hvala lepa. Lord Abbott je dvignil modro kartico, zagotovo ne nasprotujte mu. Gospod Hefner, uporabili ste najmanj trikrat izraz soglasnost odbora. Ali mislite, da je soglasnost odbora sama po sebi nekaj, kar zagotavlja modrost in uh, veljavnost tega, o čemer je glasoval uh, odbor? Spoštovani kolega, to je zelo zanimivo vprašanje, kajti res je bilo tako, da pri glasovanju uh, Eh, je prišlo do različnih zahtev in predlogov in tu so tudi nacionalni interesi mora biti igrali svojo vlogo in zagotovo je prišlo do zelo na, na eni točki do zelo tesnega uh, glasovanja 11 do 10 na koncu pa je prišlo do zelo jasnega odgovora in to si predstavljam pod demokracijo in to si občasno želim tudi od vas, tudi danes pri glasovanju uh, dana, današnji dan v parlament se lahko prerekamo o številnih vprašanjih. Vsak ima različne interese, ki jih zastopa. Imamo skupno nalogo in ravno, ko gre o pravicah za parlament, moramo najti pravične rešitve in vsi se jih moramo držati, tudi vi, ko se govori tukaj v hiši, da ne usklikate tukaj uh, z umestnimi uskliki in upitjem in motite s tem. To gre za parlament, to gre za demokratična pravila. Tako postopamo v odboru, tako postopamo v plenarnem zasedanju. Hvala. Gospod Fox. Hvala. To poročilo je bilo pripravljeno kot odziv na potrebo potem, da se zmanjša velikost Evropskega parlamenta, ki bi, nara, bo, bi naraslo do 766 članov, ko bo Hrvaška se pridružila v juli. In poročevalca sta zagovarjala dejstvo, da nobena država ne bi smela zgubiti več kot enega sedeža razen Nemčija. In tu sta se izbrala pragmatično rešitev in to je pravilno. To ni idealna rešitev, ampak. Priznavam in sprejemam, da gre za najbolj praktično, predvsem, če pomislimo na kratek čas, ki ga imamo do volitev naslednjih. Uh, uh, volitev do naslednjega leta. V idealnem svetu bi si želel, da bi število um, poslancev bilo bolj povezano z številom prebivalcev, ampak uh, to je dolgoročni načrt, zato bomo sprejeli sklepe. Um, poročila, vendar pa je nekaj uh, naših poslancev, ki niso zadovoljni s tem poročilom. To vas ne sme presenečati. Hvala, gospod Egnju čeprav Združenjo kraljestvo očitno ni ogroženo z slabo reprezentativnostjo, je treba to poročilo obsoditi. Malo je eh, primerov podobnih, ki kaže na to, kako nedemokratična je Evropska unija. Srednje velike države bodo tu na slabem. Eh, poslanci in druge države bodo zdiktirale, koliko bodo izgubile te države. In tudi, če eh, voljivci ne bodo zadovoljni s tem, kaj so njihovi poslanci dosegli, jih ne bodo mogli niti odpraviti. Sedaj slišamo predloge, ki bodo prisilili Združeno kraljestvo, da bodo tukaj volili ob nedeljah in še druge predloge. Le poglejte, kako bodo to sprejeli Britanci. To ni demokratična institucija, ampak je izvoljeno diktatorstvo. Uh, Gospod Fox je dvignil modro kartico. Ali sprejemate? Od koga? Od gospoda Foxa? Dobro. Izvolite, predsednik. Gospod Enjo je identificiral nekaj napak tukaj, ali lahko morda poveste, koliko predlogov sprememb ste vložili za to, da bi izboljšali to poročilo? Moja prisotnost v tem odboru je zato, da vidim, kaj tam delajo in da o tem poročam ljudem v Britaniji, kaj ti številni tam ne razumejo, kaj se dogaja in zagotovo pa se to skriva pred njimi strani konzervativne stranke. Gospa Ford, še vi imate. Gospod Egnjo, lahko bi se pogajal o tem poročilu. Ali ste se sploh udeležili kakšnega pogajanja v zvezi s tem poročilom? Udeležil sem se večine sestankov in ne, ni mi všeč, kar slišim tam, eh, spregovorim skoraj na vsakem srečanju in presenečen sem slišati, da je vladalo soglasje kajti jaz, kadar glasujem, zagotovo ne glasujem pozitivno ob zaključku eh, poročila in ponovadi sem namestnik, ampak eh, to si moramo gledati. Hvala. Gospod Šolc. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Predlog o porazdelitvi sedeža v parlamentu bom podprl. Eh, kar pa zagotovo ne velja za nekaj članov moje politične skupine. V dreh točkah pa bi rad izrazil jasno kritiko. Prvi za me ni sprejemljivo, da kot parlament nismo uspeli, da se dolgoročno ukvarjamo z volitvami v Evropski parlament in ustrezno določimo kretnice. To kar smo dosegli z uvedbo vodilnega kandidata za poenotenje um, vol, termina volitev, zagotovo ni dobro sporočilo. Morali bi volitve postaviti v kontekst rastočega, rast, rastoče skepse proti um, evropskemu projektu in bi morali tu sprožiti politične procese. Kar se tiče dela pri predlogu, se je drugič izkazal osrednji politični problem, ki ga velja premagati. Vsi so se odzvali tako, da ne želijo, da bi se karkoli spremenilo v slabo svoje države. Državljani in državljanke pa bodo težko tu najti neko pozitivno vrednoto in potrebujemo jasna pravila in metode, kajti pogajanja z drugimi kandidati so v teku in tudi demokratične spremembe potekajo. Tretjič, ne verjamem, da bodo uh, prihodnje spremembe razporeditve sedežev izvedene znotraj Evropske unije. Upam, da bomo jutri skupaj sprejeli, da bodo tudi razmerja moči v svetu sodila v razpravo. In vprašanje je tudi, ali ne bi morali okrepiti vloge odbora regi, kajti tam so tisti predstavniki prostorov, kjer državljani doživljajo odločitve politike in kjer bi odločitve morale konkretno vplivati. Hvala. Mr. Sinclair, do you want to pose a question? gospa sinclair želite postaviti vprašanje uh, kolega je govoril o možnih potencijalnih interesih nacionalnih interesih in to je bila tudi neke vrste obtožba eh, in bilo rečeno celo, da bi gospod Duff morda kaj počel s političnim interesom. Ampak ali se vam ne zdi prav, da politiki odločajo o tem, kako naj bodo zastopani? Ali se vam ne zdi, da birokrati že tako, tako prevladujejo v evropskih ustanovah in da se ne bi morali odločati tudi o tem? Strinjam se, da morajo politiki sami odločiti, vprašanje pa je, v kakšni meri bomo vključiti vprašanja in skrbi oziroma kako resno bomo jemali vprašanja in skrbi državljanov. In to moramo v bodočem delu bistveno intenzivneje tudi upoštevati. Gospod Šepflin. Uh, Hvala, predsedujoči. Čestitke tudi poročevalcu. Če pogledamo takole na vse, prvo žogo, tak sistem prerasporeditve ne bi smel povzročati težav. To bi morala biti avtomatična posledica širitve. Države članice imajo pač pravico do zastopanosti v parlamentu, vendar, kot vidimo v praksi, je tu veliko težav. Obstaja več poskusov, kako to pravilno eh, urediti, vendar obstaja tudi tehnokratski poizkusi In vendarle je to politična odločitev. Nobeno držav članic ne želi izgubiti poslanskega mesta in sedaj bo treba ob širitvi znova poskrbeti za čim manjšo škodo. Morda pa sploh ni treba močno prerasporejati poslanskih mest. Načelo je tako, da pač nočemo spraviti v podrejeni položaj malih in srednjih držav zaradi slabe politične zastoparosti. Če bi bile slabo zastopane, bi se jih naj, najbrž še slabše slišalo kot doslej. In zato je treba tudi spomniti vse, da evropske integracije niso samo integracije velikih. Evropski parlament je demokratično telo, v katerem naj imajo tudi male in srednje države možnost do enakega zastopanja in enake spoštovanosti. Iz zgodovine Evrope smo se že veliko naučili, ko so velike države poskušale uporabiti manjše zgolj kot satelite. Zato potrebujemo določena jasna načela, če ne zagotovimo stabilnost in zato potrebujemo pravila. Logika prerasporeditve je taka, da nobena država ne bi smela izgubiti več kot enega mesta, prav tako pa je treba zagotoviti padajočo sorazmernost. To so načela, ki so temeljnega pomena in če ne bomo spoštovali, bomo res ogrozili evropske integracije in močno vplivali na občutke naših državljanov. Hvala, gremo naprej. Hvala, predsedujoči. Mislim, da se bom pridružil večini in čestital poročevalcu za odlično opravljeno delo. Pristop je res pragmatičen, rešitev je izvedljiva in nam bo omogočila pravočasno odločanje. Vendar, kot so povedali tudi drugi, posebno upravičeno, je to zgolj začasna rešitev. In leta 2015 bomo morali res iznajti dolgoročnejšo rešitev, ki bo veljala dalj časa da se ne bo treba stalno pogajati z zdravimi članicami, odklukati ene, prečrtati druge in tako naprej. In podobno kot so rekli že drugi pred menoj, moramo temeljiti na načelu padajoče sorazmernosti. To je matematično načelo, sistem ki se lahko uporabijo ob vsakršni spremembi ali širitvi. Seveda to ni lahko doseči, vendar mislim, da se moramo zadev lotiti resno, da ne bomo naslednjič imeli spet težave, če bomo hoteli le leto pred volitvami znova iznajti nove pragmatične rešitve. Evropske volitve treba izpeljati med 20. in 22. majem 2014. To je četrtek in upam, da se bo upoštevalo, da to v Združenem kraljestvu ne bo možno izvesti in upam, da boste to upoštevali pri končni potrditvi teh datumov za volitve. Hvala. Gospa Vertman, hvala gospod predsedujoči. Dokler če ne bi bila aktivna poročevalca, bi, bil, eh, bi bila razporeditev jasna. V skladu z 14. členom drugim odstavkom imamo načelo padajoče sorazmernosti, ki mora upoštevati tudi tri temeljna načela. Po mnenju po, poročevalce pa to niso matematični kriteriji. No, kolegi, potem pa se naučite matematiko ali pa jo ponovite. Mislite, da potrebujemo pragmatične rešitve. To so umetno ustvarjene rešitve, ki pravzaprav nimajo nobene osnove in ki grejo v breme države članice, ki ima zelo proevropsko držo in bo zato kaznovan za izgubo sedeža. Kolegi, zato ne dovolite, da samovoljno spreminjamo pogodbe in upravljamo resno delo in zato upam, da bomo jutri pravilno glasovali. Hvala. Hvala, gospod Ziler. Hvala lepa, predsedujoči. Sedaj ne govorimo o matematičnih problemih ali o številu sedežev v Evropskem parlamentu. Zanimajo me temena načela, to me skrbi. In ponavadi je tako, da za lepimi besedami o koheziji in solidarnosti skrivamo nacionalne interese, neto plačnike, neto prejemnike, vprašanja migracije in končnih ciljev, migracijskih poti. In potem govorimo tudi o tem, kdo je izgubil 10 odstotkov svojih prebivalcev v času te krize. Ne smemo pa si dovoliti, da nekatere države izgubijo svojo zastopanost v Evropskem parlamentu, zato ker se je večina prebivalstva recimo celila nekam v iskanju kruha. Potem so tu še vprašanja direktnih plačil. Vidimo, da prihaja do diskriminacije na več načinov, tudi tukaj v parlamentu države članice se še vedno borijo za vsako drobtinico svojega deleža pri mednarodnem denarnem skladu in tako naprej. Zato moramo biti zelo previdni, ko razmišljamo o letu 2015. Hvala lepa, gospod Belcar. Hvala, gospod predsedujoči. Manjkajoča, direktna, padajoča so razmernost pri zasedbi parlamenta in sveta je morda posledica posebne značilnosti eh, Evropske unije in sem sodi tudi to, da se majhni države ne smejo marginalizirati. In zato je proporcionalnost tu le zelo površna in zato bo, se zdi eh, to, da bi moja država Avstrija tu še poteknila kratko, eh, še bolj nelogična če si pogledamo povečan bruto prispevek Avstrije in spričo velikih vsot, ki jih v okviru reševanj držav eh, plačujemo tudi v Avstriji, potem nekako naši državljani dobivajo vtis, da imajo vedno manj glasov, pa vedno več morajo plačevati. In ta pesimizem Ta pesimizem se potem širi in potem se ljudje bojijo, da se bo odločilo proti Alstri, če bo treba pa tudi za sankcijami. Torej, da bi se zmanjšalo število poslancev Avstrije na 18, se mi zdi zelo slab signal, ki bo v moji državi povečal skepso proti Evropski uniji. Morali bi postaviti pozitiven signal za Avstrijo. Avstrija res veliko naredi za evropsko integracijo in za Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Karas. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, razprava nam vsem kaže, da potrebujemo novo trajno formulo, kar se tiče razporeditve sedežev po novih pristopih v Evropsko unijo. Potrebujemo sistem, ki bo vedno pregleden, zato da ne bo pri vsakem pristopu v Evropsko unijo ponovno se začelo prerekanje, kaj ti to, kar počenjamo tu, tu en glas v odboru odloča o tem, ali bo država imela sedež manj ali več in s tem odpremo vrata vsem tem trgovanjem. Nov razpored sedežev bo potreben zaradi nove, zaradi pristove nove države in tu Hrvaška dobiva 11 poslanskih mest, hkrati pa število mest omejeno. 12 držav na splošno bojo izgubila sedežo. To je bila politična volja, da nobeni državi ne vzamemo več kot enega um, sedeža. To ni bila osnova za izračun. Če bi si ogledali le statistično prebivalcev, bi osem držav izgubilo več kot en sedež, štiri države pa bi pridobile sedeže. In pri tej osnovi za izračun Avstrija ne bi, na primer, izgubila nobenega sedeža. In danes vsi hvalimo poročevalca, to počnem tudi sam. Zakaj potem ne glasujemo o, o eh, poročilu poročevalcev. Poročilo poročevalcev je bil v odboru spremenjen z enim glasom v enem samem primeru in mi se zauzemamo za to, da poročilo poročevalcev naredimo tako, da bo da eh, možno ga z večino sprejeti in da se bomo zavzeli za trajnostno formulo za prihodnost. Hvala. Gospod Dav želi postaviti vprašanje, ali smem? Eh, eh, eh, Spoštovani gospod Karas, visoko vas cenim, ampak poskušal bom razložiti, zakaj smo spremenili predlog poročevalca. Namreč zato, ker je posegal v načelo padajoče sorazmernosti. kot sem povedal že prej, ne moremo biti povsem čisti in poskrbeti, da celotna ureditev stotno spoštuje to načelo. Vendar bi sodišče od nas pričakovalo, da na čim manjšo možno mero zmanjšamo kršitve tega načela. To smo, po moje, dosegli med delom odbora. Gospod Karas, še eno vprašanje ima za vas, gospod Hokmark. No, hotel sem vprašati svojega dobrega prijatelja, gospoda Karasa, preprosto vprašanje. Pri ustavnem odboru smo se vprašali, kaj je temeljno načelo in kaj pomeni. Gre za to, da se določi zastopanost držav članic glede na število prebivalcev. In to je pravzaprav predlog, o katerem glasujemo. Zdaj Avstrija, ki jo zastopa gospod Karas, ne želi, da bi se to pravilo nanašalo tudi na njo velja pa za Nizozemsko, za Francijo, za vse druge države članice.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 manj prebivalcev kot Švedska, hoče pa imeti več poslancev. Zakaj ste torej vi toliko pomembnejši? Naj vas spomnim, da imate pol minute na voljo za dodatno vprašanje in pol minute za odgovor. Dragi Gunnar, dragi kolega Daf, če ste mi pravilno prisluhnili, nisem nikogar napadal. Zauzel sem se za trajnostno formulo vprašanje, ki ste mi ga zastavili, morate zastaviti obema poročevalcema, ki sta pri vsaki osnovi za izračun predlagala drugačno razporeditev sedežev kot tista, v kateri bomo jutri glasovali. In tudi pri teh vprašanjih, kjer se dobi več ali manj, tudi pri tisti različici, poročila, mi ne bi imeli nič manj. Ne gre samo za Avstrijo, ne gre mi za osnovo za izračun. Nisem rekel več, ne manj kot to, da se zauzemam za prvotno poročilo poročevalca. Nikogar nismo napadli. To, kar sedaj tukaj med sabo razpravljamo, je znak za to, da potrebujemo trajno rešitev in. Švedska je imela vedno en mandat več kot Avstrija, ker je število prebivalstva različno in po novi razdelitvi je bilo predlagano drugače, pa ne zato, ker bi mi to zahtevali, ampak zato, ker so poročevalci to tako dokumentirali in utemeljili in to smo mi upoštevali. Mislim, da moramo narediti napredek. Spremljamo veliko časa na tem področju. Gospa Guillaume. Bodite ti, moramo preveč časa smo zapravili. Gospa Gijo. Da, kolegice in kolegi, mislim, da je kompromis, ki smo ga kljub temu uspeli doseči, pravzaprav nespremljiv svoj celoti. To je besedilo, ki je nejasno glede upoštevanja načela, pa da jo čezo razmernosti imamo sicer pragmatično rešitev, ki pa ni enakopravna in pravična, katere rešitve so celo eh, paradoksalne in videti je, da bi morali čim bolj odražati zastopanost glede na število prebivalstva, kar bo veljalo tudi za naslednje zakonodajno obdobje. Potem pa se govori tudi o tem, da je treba doseči trajno rešitev za prihodnost, ki ne bo objektivna. Vendar ta predlog ni tak. Poleg tega hoče poročevalec doseči konsens, kar je po moje nerealno in da ne bomo dosegli nikakršnega soglasja v zvezi s tem. Um, okay. Rangel, yes, uh, for... Uh, gospod Rangel, imate vprašanje? 30 sekund imate na voljo. Kolegica Gijom, vprašati vas moram, ali menite, da lahko spremenite popolnoma v sistem porazdelitve sedeža v parlamentu, ne da bi spreminjali tudi zastopanost v drugih ustanov, naprimer v svetu obstaja neko ravnoteže, ki mora prevladati in vi hočete to ravnoteže med svetom in parlamentom podreti. Če boste v svetu sprejeli zvezdno pravilo eden na državo, potem bomo tudi mi sprejeli načelo stroge so razmere zastopanosti, vendar ne moramo po eni strani zagovarjati demografskega načela, po drugi pa zastopanost glede na število držav. Dragi kolega, hotela sem ustrati na dveh zadevah, namreč ravno načelo zastopanosti. Zdi se mi, da prihaja do zamika med zadevami, kot jih sedaj zastavljamo za prihodnost in zato pravim, da če dobro razmislimo, so zadeve naravnost paradoksalne. Okay, Hvala lepa, gospa. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolege, Evropske volitve 2014 se bližajo, pričakujoči pristop skoraj 4,5 milijonov državljanov Hrvaške in pa različni uh, demografski razvoj v državah članicah zahtevajo nov izračun poslancev dr v državah članicah. Pri tem imamo zvezane roke. Ostane naj pri 751 poslancih, ki so predvideni v pogodbi. Velike države članice so že uh, premalo zastopane. Uh, pri tem, da so države kot so Francija, Nemčija in Španija, oziroma Nemčijo in Španijo, Francijo in Španijo to prizadene celo bolj kot moja država Nemčijo. Najmanjše države so uh, prekomerno predstavljene, saj imajo po pogodbi najmanj šest poslancev. Zato je bilo nujno, da je sprememba prizadela srednje države in dogovorili smo se, da naj ne bi izgubile več kot enega poslanca, saj vemo, da bi konec koncev morale izgubiti več poslancev in zato smo tu pričakovali soglasje v svetu. Potrebali smo najprej, najprej soglasje sveta, da smo lahko tukaj glasovali, potem zopet o tem. To je bila edina možna rešitev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hockmark. Pri odboru za ustavne zadeve smo se dogovorili o temeljem načelu in to je, da so države članice zastopane tu v parlamentu na podlagi prebivalstva. Manjše države članice pa morajo imeti tudi večjo zastopanost. Torej, en poslanec zastopa večje število voljivcev v primeru večjih držav. Zato sem prej zastavil konkretno vprašanje. Zakaj menite, da milijon več ali manj prebivalcev še vedno pomeni enako število sedežev v tem parlamentu. Zastavil sem jasno vprašanje, vendar nisem prejel odgovora. Edini odgovor je bil, da je bil sistem napačen že na samem začetku in bo tudi konec koncev še vedno tako stal. Ampak konec koncev, torej je edini odgovor, ki sem ga prejel. Mislim, da si vsi prizadevamo, da bi zadeve uredili. Torej, če nekaj ne štima, je to treba popraviti. In tako smo storili že v več primerih, tudi v našem odboru. Nekateri poslanci iz Avstrije pa ne želijo storiti tisto, kar je res treba. Zakaj torej menite, da morajo imeti avstrijski državljani večjo zastopanost tukaj kot druge države. Zakaj se ravno Avstrija ne bi ravnala po načelih, o katerih smo se vsi dogovorili? Sam vidim tu le en razlog, ki bi lahko služil kot argument avstrijskim trditvam. To je razdreti dogovor pri odboru. Torej, reči, da je bila zadeva napačna na začetku in mora taka ostati tudi do konca. Taka argumentacija pa ne bi smela biti dopustna, ne tukaj, v tej hiši. Mi se moramo potruditi, da napake odpravimo in storimo tisto, kar je prav. Hvala lepa, gospod Horejra. Hvala lepa, predsedujoči dame in gospodje. Odbor za ustavne zadeve se je omejil na ta predlog, ki je namenjen predvsem temu, da bo v kratkem prišlo do širitve, da se bo tudi Hrvaška morala pridružiti temu parlamentu. In pomembno je, da države ne izgubljajo sedeža v parlamentu, vendar mora vse to temeljiti na objektivnih merilih. Prihodne volitve bodo morali upoštevati tudi naslednje nove države članice in zaradi tega se je odbor izognil oportunistični možnosti, da bi zadeve prerasporedil v prid velikim državam članicam. In to bi bilo tudi proti načelu padajoče sorazmernosti, kar to ni vedno enako kot stroga sorazmernost. V prihodnje bomo torej morali poskrbeti, da se pri vsaki spremembi članstva enako opredelijo zadeve, ne le v parlamentu, temveč da se to odraža tudi na delo sveta in zastopanost v svetu. Hvala, gospa Vikstrom. Hvala, predsedujoči. Prav je in tudi zelo logično, da se države članice, ki imajo približno enako število prebivalcev kot Avstrija, torej manjše države članice, počutijo enakopravno v tem parlamentu. No, če sedaj pozabimo za trenutek na dejstvo, da ima Švedska milijon več prebivalstva kot Avstrija, potem bi nekako bilo videti upravičeno, da Švedska obdrži svojih 20 poslancev, Avstrija pa izgubi eno mesto. To pomeni, da bi vsak poslanec zastopal približno 470 tisoč prebivalcev. Če pa bi Švedska izgubila en sedež, potem bi bili švedski državljani premalo zastopani v primerjavi z drugimi evropskimi državljani. Zato predlagam, da sledimo smernicam odbora, ko bomo jutri glasovali. Vse drugo bi bilo napačno. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Brok, dve minuti. President. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, kratko pripombo imam. Najprej se zahvaljujem poročevalcema za delo, ki zagotovo ni podvržena davku na zabavo. Tu ne gre za delo, s katerim pridobiš veliko simpati in mislim, da ste se v teh okoliščinah tega lotila z veliko skrbnostjo in vsaj dajete vtis, da ima to z neko logiko vendarle uspelo. Mislim, da kljub uh, ne, kljub ne strinjenju, ki tu vlada, da bomo vseeno dosegli velik konsens jutri v parlamentu. Mislim, da je to poštena rešitev, čeprav seveda ne tako resno ugotavljam, da edina država, ki ne izgubili le enega mandata, vendar tri, da je to Nemčija. To smo že sprejeli z pogodbo iz Nice. Torej, Edina država, ki je v leta 2014 izgubila tri mandate, je Nemčija, vsi ostali pa en mandat. Ampak, gospod Rangel, če si že zgodaj pripravljen se odpovedati mandatom, potem ne smeš biti kaznovan zato, ker tega ne meni vzel na znanje. Ampak treba pa je tudi zahtevati splošno razpravo. Tu se strinjam s tistim, ki pravijo, da sorazmernost v nekem demokratičnem sistemu ni vprašanje le ene uh, institucije. Ta legitimacija je mešanica obeh institucij in zato moramo najti pošteno rešitev. In v razpravi moramo jasno izraziti tudi do ustavnih sodišč, da z rešitvijo, ki jo imamo danes, uh, imamo višjo stopnjo proporcionalnosti v obeh institucijah, kot jo imamo recimo v ZDA v, ali v Nemčiji v obeh uh, zbornicah parlamenta in v obeh domovih parlamenta. In mislim, da smo danes že ustvarili predpogoje za to, da bomo še bolj demokratični in legitimirani za državljane Evropske unije. Hvala. Tiene un minuto para su intervención la colega Marita Ulfskog. Opozarjam vas, da imate naslednji govorniki po minuto na voljo. Gospa Ulskog. Hvala, predsedujoči. Izvorni predlog za novo porazdelitev sedeža v Evropskem parlamentu ima pravzaprav le eno bistveno spremembo in le v enem območju krivulja ni spoštovana. In to je ravno v zvezi s Švedsko. Glede na ta predlog bi Švedska izgubila eno od 20 poslanskih mest, kar pomeni, da bi morala nekako več plačati za vsakogar na mesto, recimo v primerjavi z Avstrijo ali Mačarsko. To se nam ne zdi pošteno. In pogledali smo tudi druge države. Tak primer ni samo Švedska. Odbor za ustavne zadeve nam je prisluhnil in zelo sem vesela, da je bilo tako. Zato sedaj prosim, da parlament da podpre ta novi spremenjeni predlog odbora. Ne gre namreč samo za razne tehnike ali podrobnosti. Gre ravno za to, da smo demokratični in pošteni. Tako da se zahvaljujem za vse tiste, ki prispevke k razpravi in upam, da bodo našli svoje mesto tudi jutri med glasovanjem. Hvala lepa, gremo naprej, gospod Grib, dve minuti. Hvala lepa, sedaj sem jaz na vrsti, da se zahvalim obema poročevalcema. Vsa ta naloga je bila zelo zahtevna, nekateri očitajo, da rešitev ni poštena, ampak vseeno mislim, da je prišlo do prevladujoče podpore eh, še zlasti odboru za ustavne zadeve. Če mi dovolite, je ta predlog sedaj nekoliko zaostren, vendar je šlo v bistvu za odstopanje od padajoče sorazmernosti. V vsakem primeru pa ne gre za spremembo več kot enega sedeža gor ali dol. In v tej fazi lahko rečem, da lahko tudi uh, Francija upravičeno reče, da je premalo zastopana. Namreč za razliko od drugih eh, držav članic eh, z velikim številom prebivalstva, prebivalstvo v Franciji še vedno narašča in zato se mi ne zdi politično upravičeno, niti ne pertinentno, da se tukaj izkoristi ta priložnost in se za izgovor uporabi sprejetje naših hrvaških kolegov v ta parlament in da se s tem zadeve spremenijo tudi za eh, Francijo. Nekatere predloge smo oblikovali tudi že za odbor AFKO, vendar so bili večinoma zavrnjeni. To, kar je še zlasti pomembno danes, kar bode v oči, tudi v luči predloga spremembe, ki ga je predložil Avko, je, da bi morali potem eh, že od začetka naslednjega mandata tega parlamenta začeti z delom na izdelavi novega sistema, torej od samega začetka mandata glede porazdelitve sedežev, ki naj bo objektivna, trajnostna, uravnotežena, eh, demografsko utemeljena in pravična. Torej, treba to delo opraviti s veliko bolj poglobljenim razmislekom, kot je bil možen sedaj. To pa se mora odražati tudi na zastopanost pri svetu. Kolegica Regner ima na voljo minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalca sta v prvotnem odboru, eh, poročilu v ustavnem odboru predlagala uravnoteženo rešitev in načela in ta načela bi morala verjati za vse države enako. Eh, tu je treba upoštevati načelo podajoče sorazmernosti in pa pragmatičen pristop, da vsaka država izgubile en sedež. Če bo Avstrija izgubila sedež v dobrobit Švedske, to pomeni, da se bo Evropski parlament pri Avstriji in le pri Avstriji Eh, izognil načelom, ki jih bo sam postavil in da bo švedsko nepravilnost popravil na račun Avstrije in zato preporočam tisti, ki se tako zelo sklicujejo na načela, da se držijo prvotnega poročila, kot ste ga predlagala poročevalca in da ustrezno glasujete tudi glasujete na plenarne zasedanje. Hvala. Hvala lepa. Eh, Evelin, dve minuti ima na razpolago gospod eh, Pavlo Rangel. Lugar, eu queria dizer... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da kar zadeva to poročilo, je poročilo uravnoteženo in odraža tudi evropski duh, evropsko osmirjenost večina držav članic, predvsej držav članic sicer težko sprejema, dejstvo, da bodo mogoče izgubile en sedež v parlamentu, ampak vseeno to dejstvo sprejemajo in to se mi zdi eh, pameten pristop. Podpiram to, kar je ravno kar povedala gospa Regner in tudi to, kar je bilo že prej rečeno. Vse eno se mi zdi, da so se pojavile določene napake. Po mojem, Avstrija vseeno veliko koristi, ampak zakaj je to pomembno za Portugalsko? To poročilo temelji na objektivnih kriterijih. In moramo biti čim bolj objektivni, tako da eh, vse tiste države, ki bodo enega člana izgubile, lahko tudi rekle, da je ta eh, predlog razumen. Potem pa še ena točka za zaključek. Tukaj ne moremo biti pošteni, ne, da bi obravnavali vprašanje tudi sveta. Parlament in svet predstavljata celoto, tandem. In tako kot je rekel gospod Brok, nemškim kolegom je treba tudi razložiti, to situacijo. Če si pogledamo Saarbrücken ali Bremen, v zgornjem domu imajo 13 članov, ki zastopajo 13 milijonov ljudi v obema eh, zvezdnima državama. Mi želimo nekaj drugega. V parlamentu in svetu želimo ustrezno uravnoteženo eh, zastopanje, tako da bosta obe instituciji lahko sklajeno delali. Hvala lepa. Gospa Zita Gurmaj za eno minuto. Dragi gospod predsednik eh, gospod komisar, kolegice in kolegi. Porazdelitev sedežev je vedno zelo občutljivo vprašanje in zato bi vse pozvala, da nekoliko širše gledate na to poročilo. Glavni cilj je zagotoviti, da lahko hrvaške kolege pozdravimo in da lahko pripravimo naslednje volitve še pravočasno. Pragmatični pristop, ki ga eh, predlagata poročevalca predstavlja edino možni pristop v trenutnem kontekstu in upoštevajo seveda roke, v katerih moramo delati. Trenutno je nemogoče spreminjati celoten sistem porazdelitve, ne da bi eh, prišlo do celotne eh, spremembe strukture med eh, institucijami. In eh, treba je najti ustrezno rešitev pred volitvami v letu 2014. Politično ravnotežje v institucijah pa ni odvisno samo od eh, porazdelitve sedežev v Evropskem parlamentu. Če bomo začeli to spreminjati, moramo začeti spreminjati tudi porazdelitev pravic glasovanja v svetu in tako bomo zagotovili, da bodo vse države članice pravočasno imele priložnost eh, učinkovito sedovati. Zato prosim kolege, da podprejo to poročilo. Hvala lepa. Eno minuto. Eh, Enrique Guerrero Salom. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je kakovost eh, tega poročila v tem, da je uspelo prepričati odbor za uh, ustavne zadeve in mogoče, da bo jutri uspelo prepričati tudi svet, da je to najbolj pametna rešitev trenutno. Uh, s tem poročilom v bistvu odgovarjamo na nujno situacijo. Treba je porazdeliti sedeže, upoštevajoč eh, bodoče članstvo Hrvaške. Vemo, da trenutna porazdelitev ni zadovoljiva, načela sorazmernosti se ne spoštujejo tako, kot bi se morala, čeprav eh, s, eh, torej predlog poskuša to rešiti, je pa tudi asimetrično poročilo glede na zastopanost v svetu. Ampak poročilo vseeno uh, eh, uspeva zagotoviti, da nobena država nima občutka, da je veliko izgubila, kajti nobena ne izgubi več kot enega sedeža. In to, eh, pol, eh, ta politična rešitev mora biti Eh, pomembnejša kot pa tehnične vidike. Hvala lepa. Sedaj pa eh, eno, min, eno minuto, gospa Sandrin Belje. Kolegice in kolegi, seveda ne podcenjujem dela in naporov obeh poročevalcev, vendar pa predlog, ki je bil sprejet v zvezi s sestavo našega parlamenta v letu 2014, eh, nihče ne izgubi, niti ne dobi več kot enega sedeža, torej ta eh, predlog je Eh, v nasprotju z glavnimi eh, načeli sorazmernost in pa padajoča sorazmernost. Danes se zahteva, da izglasujemo pragmatično rešitev, ki je v nasprotju z duhom pogodbe Evropske unije. Zakaj? Eh, zato, da se doseže eh, soglasje v Evropskem svetu. Eh, torej vsi smo odgovorni in eh, vsi smo Evropski parlament in nihče nas ne sili, da bi mandat, ki so nam ga dali evropski državljani, eh, omejili eh, s tem predlogom. Mislim, da se sedaj ne smemo odrekati demokracije, ampak da moramo zaupati oziroma povečati zaupanje eh, državljanov. Mislim, da bo to poročilo škodilo eh, naši legitimnosti in bom eh, glasovala proti, ravno tako pozivam svoje kolege, naj glasujejo proti jutri. Hvala lepa vsem govorcem. Sedaj imamo postopek KRŠDI. Točno vam bom povedal, ko boste dosegli svojo minuto, tako da bo lahko čim več ljudi. Eh, sodelovalo v razpravi. Sean Kelly je prvi govornik. Poročevalca sta mi všeč, poročilo pa ne. Eh, to naj bi eh, predstavljalo padajočo sorazmernost v delovanju, ampak ni tako. Majhne države članice ne vedo, koliko poslancev bodo imele v bistvu to, ta predlog diskriminira majhne eh, države. Eh, mislim, da bi morali upoštevati rešitve iz leta 2013, istočasno pa upoštevati tudi rast eh, prebivalstva. Na severnem Irskem bi lahko imeli štiri namesto treh poslancev glede na število prebivalstva, ampak mislim, da bi morali upoštevati minimalno eh, število eh, oseb, ki jih predstavlja en poslanec. To bi bilo upošteno. Hvala lepa, gospod Prendergast. Like... Gospa Prendergast. No, eh, pozvala bi irsko vlado naj izkoristi pravico do veta. Eh, Irska ima samo 12 sedežev, kar pomeni, da zelo težko zagotovimo, da se naš glas sliši pri ključnih vprašanjih, kot je SKP. Če bomo imeli še manj sedežev, bo še težje slediti sprejemanju zakonodaje v 22 odborih. In mi potrebujemo takšno porazdelitev, ki bo omogočala, da se slišijo tudi glasovi takih držav, kot je Irska. Če se primerjamo z Nemčijo, bo, eh, bo naš glas eh, bistveno šipkejši. In zato pozivam, da Irska uporabi eh, svojo pravico do veta, da prepreči to nedemokratsko in nepošteno porazdelitev. Eh, se uh, eh, upravičujem, rekel sem gospod Pedergast je pa gospa. Gospa Vidnoček. Hvala, kot avstrijska zelena. Se strinjam s tem, zakaj, s te, z razlogom, zakaj potrebujemo prilagoditev, namreč pristop Hrvaške in nujna je bila rešitev. Problem pa je v tem, da ni prišlo do neke obširne rešitve, ki bi bila pravična za vse. Poročevalcema je uspelo, da na podlagi pomankljivih uh, pravil, ki jih sedaj ni, predložita smiseln kompromis, ki pa ima še v številnih točkah eh, nepravilnosti in oziroma je imel. In uh, ustavni odbor je storil to, namreč, da so za malo večino, res je bila mala, samo za en glas, torej so s tem odpravili eno od številnih nepravičnosti, uh, in to samo nepravičnost na področju med Švedsko in Mačarsko in so to preložili na Švedsko in Avstrijo. In to se mi ne zdi smiselno in zato bi bila vesela, če bi jutri, žal je bil govornici od eh, izklopljen mikrofon. Gospod Gerard Button. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, poetična pravičnost je, da moja stranka pridobi eh, predvsej sedežev, tako smo v bistvu drugi eh, med eh, eh britanskimi političnimi strankami iz leta 2009. Kaj pa zadeva samo sestavo parlamenta v letu 2014? Naj, po, eh, naj poskušam nekaj napovedati. Eh, naše politične stranke bodo verjetno na, na vrhu. Eh, tista, ki bo najbolj na vrhu, za največ bo naša stranka za neodvisno. In to bo spet pomemben menik k umiku Združenega kraljestva iz Evropske unije. Kolega, ti ima palavra, el señor Joffrey. Luka. No, no, no hay blockade nel KCI. V postopku KCI ni modrega. Geoffrey Ray. Obrigad, president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Logika, na kateri temelji to poročilo, je seveda federalizem. Ne bomo več imeli neodvisnih sovenih držav, suverenih držav, če se bo ta trend nadaljeval. In Imeli bomo neko skupnost, ki jo bodo vodile velike države, male in srednje države pa bodo sledile. In zato eh, bo te male in srednje države predlagani sistem kaznoval. Države, kot so portugalske, ne bodo več mogle izkoriščati prednosti, pro, eh, realnosti eh, zastopstva in bodo vedno manj slišale, slišane v razpravah o prihodnosti Evropske unije. Druge opcije obstajajo, druge poti obstajajo, eh, na podlagi katerih bi lahko odločali o število poslancev za posamezne države. Gospa Sinclair. Hvala lepa, gospod predsednik. Demokracija ni popolna, daleč od tega. In Eh, seveda bi morali predvideti tudi možnosti za majhne države. Moja država, Združeno kraljestvo, je premalo zastopani. Eh, West Linzans, to je centralna regija, kjer je živi približno 5 milijonov ljudi in 16 je bilo izvoljenih na zadnjih volitvah, eh, se pravi na 900 tisoč en. Potem imamo tu malteške poslance, pa luksemburške. Eh, prebivalstvo te države je pol milijona in tudi te dve državi imata šest poslancev. No, eh, vendar pa, eh, če se hočem jaz pogovarjati se svojo volilno bazo, to storim le se težavo, tudi dnevnic ni dovolj. In manjše, tisti, ki imajo manjša volilna območja, so v prednosti. Gospa Bașescu. Din păcate, această soluție penalizează doar unele dintre statele membre prin... Hvala. Rešitev postavlja v slabši položaj le nekaj držav članic, med drugim tudi mojo, Romunijo. Romunija je diskriminirana v primerjavi z drugim velikim državam. Tra, Evropska unija potrebuje trajnostno rešitev po razdelitev sedežev, število sedežev se ne bi smelo spreminjati vsakič, ko se Evropska unija širi. V prihodnosti moramo najti formulo, ki ne bo postavljala v slabši položaj le nekaj držav. Poštevanje demografskih razmer bi bilo potrebno v Romuniji. V letu 2011 veliko oseb sploh ni bilo poštevanih, tako da je prišlo do razlike več kot enega milijona prebivalcev med statističnimi podatki in pa dejanskim številom uh, štete prebivalcev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bašesko. Gospa Kostelo. Gospod uh, pred sedojoči, tudi sama ne morem podpreti tega eh, poročila, s katerim naj bi zgubili eh, nekaj eh, poslancev. To poročilo je v nasprotju z padajočo proporcionalnostjo. Ključno načelo je to, da države z majhnim prebivalstvom morajo imeti ugodnejšo porazdelitev sedežev kot velike države. To Ta predlog pa tega ne doseža. Italija ima ugodnejše količne kot Španije. E, naše prebivalstvo raše najhitreje v EU in e, skoraj e, milijon več ljudi imamo. In tudi Hrvaška ni ustrezno zastopana in zato pozivam k učinkoviti zastopanosti Irske v vseh 22 odborih, kar je težko s trenutnim številom eh, poslancev. Gospa Obermajer. Ja, Hvala za pristopom Hrvaške, je treba na novo prešteti sedeže če naj bi Avstrija v dobro Švedske izgubila sedež, to ni utemeljeno. Tudi v prvotnem uh, poročilu to ni bilo predvideno. Ne morejo biti v poročilu določeni kriteriji, potem pa se jih samovoljno odpravi v breme Avstrije. In poročevalci tu se odpovejo neki strogi logiki. Cela razprava postaja skurilna. In če že iščemo neke objektivne kriterije, potem bi morali upoštevati tudi map ranking, tako imenovani map ranking. In tu bi bila Avstrija na prvem mestu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo končali eh, to razpravo. Zadnji govornik bo gospod Mitchell. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel reči, da smo sedaj vsi postali eh, specialisti za to vprašanje ampak realnost je ta. V bistvu smo eh, sodniki v svoji lastni zadevi in to je napačno, v načelo že. Zakaj pa potrebujemo 751 sedežem? Pogodba pravi, da je to največje možno število. E, mogoče bi lahko rekli, eh, enega poslanca bomo vzeli vsem e, in to bi lahko sprejel, ampak smo zmanjševali od 15, 13, 12, naše prebivalstvo pa raste. To ni prav. In ne verjamem, da je načelo padajoče sorazmernosti tu upoštevane. To utegnejo spodbijati tudi sodišča. In eh, nihče tukaj ne misli, da je to pametna rešitev. Bomo končali to razpravo in. Eh, besedo bom za zaključek dal enemu od poročevalcev, gospod Valtieri, gospod Galtieri, imate štiri minute, glede na to, da sta bili predvideni dve minuti za vsakega eh, poročevalca. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so se udeležili razprave, ki so prispevali k tej razpravi. Tudi To je pokazalo, kako e, zelo težko je bilo naše delo, najno delo. Najprej se želim zahvaliti vsem tistim poslancem, ki prihajajo iz držav, ki izgubljajo sedeže s tem predlogom. Ampak se jim zahvaljujem zato, ker razumejo logiko, na kateri temelji ta, ta predlog in s tem so te države tudi prispevale k uspešnemu eh, rezultatu tega dela. Treba je eh, tudi eh, pojasniti, zakaj je najno delo bilo tako težko. Vedeti moramo, da demokracija temelji na zastopanosti državljanov in pa na zastopanosti državljanov držav članic v našem primeru in zaradi tega je najno delo bilo toliko bolj zapleteno, kajti težko je realistično izpolniti pričakovanja enih in drugih. E, ravnotežje najti je težko, tako v parlamentu, kakor tudi v svetu. Tu gre pa tudi za odnos med obema. In zato določanje ravnotežja ni ravno najenostavnejše in to ravnotežje ne sme biti nekje v praznem, ampak mora biti sad zgodovinskega procesa. Kajti eh, zastopanost v eh, Evropskem parlamentu in eh, glasovalna pravica v svetu so zelo zapletena stvar. Eh, poskušal sem najti matematično rešitev in to smo napisali tudi v prilogi. Če pa bi bili uporabili čisto matematično formulo, bi izgubili tri sedeže. Če bi uporabili kembričko, kembričko uh, eh, formulo, bi tudi izgubili tri. Torej, bodite previdni, ko se sklicujete na matematiko. Pri velikih državah Je pa tako. E, kolegi iz velikih državah članicah čisto legitimno, po moje, zahtevajo večje število poslancev, pač glede na velikost njihovih držav. Ampak e, to ne gre samo za soglasje v svetu, gre tudi za to, da najdemo sintezo in da ne uporabljamo slepo logike po kateri bi velike države imele več poslancev samo zato, ker imajo več prebivalcev. Skratka, poslušali, poskušali smo uporabiti to načelo, da nihče ne bi izgubil več kot enega sedeža. So še drugi sistemi, ki bi mogoče bili boljši z določenih vidikov, za določene države, ampak tu gre za pomembnejša vprašanja. veliko smo se ukvarjali z Avstrijo in Švedsko in sam tudi razumem stališča poslancev obeh držav, razumem občutljivost teh vprašanj, ampak ne pozabimo. Avstrija in Švedska sta dobili dva sedeža več, kot bi ju sicer. In jutri ne bo nihče izgubil več kot enega sedeža in mislim, da je to izboljšava. Razumem pa, da nihče ni ravno srečen, če izgubi eno mesto, en sedež v parlamentu. Ampak, če vzamemo regionalno perspektivo, mislim, da tudi uh, ne moremo priti do idealne rešitve. Zelo zanimiva razprava je bila to. Ju, uh, jutri bomo glasovali ob povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Bowles. Poročilo o eh, predlogu uredbe o nacionalnih in regionalnih računih.